Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the floor, I understand. Gospa Estaras, želite besedo? Vem. Oi, la gente, después de este... Postopkovno. Danes po plenarnem zasedanju imamo uh, lete. Ob 11.30 smo preložili glasovanje. Nimamo razprave, ker ni poročevalke in ker ni komisije, ampak uh, želim samo pozoriti na to, da bomo zaradi tega morali preložiti tudi glasovanje. Uh, I am aware and... Uh kolegica, tega se zavedam. In ker sedim tukaj, to ne pomeni, eh, da ne počnem vse, kar je v moji moči, eh, ampak eh, kaj več kot upravičiti se vam ne morem. Lahko le pokličem poročevalko in pa komisarko. Komisarka ravno kar prihaja, poročevalka je tudi na poti ampak uh, sedaj bom, uh, takoj ko se bo komisarka usedla, dal besedo komisarki, potem uh, pa poročevalki, ko se nam bo pridružila. Uh, uh, uh, Gospa komisarka, dobro jutro. Mislim, da lahko začnemo. Poročevalka je na poti. Ampak, da bi se.